sem euroodboru predložil informacijo o odpravi imunitete za enega od članov. Leta 2010 je predsedujoči odbora Juri povedal, da glede na rezolucijo Evropskega parlamenta iz aprila 2009 v zvezi z pravili imunitete na Poljskem, Odbo odbor meni, da eh, ta dokument ni dopusten. Potem pa še ena točka na našem dnevnem redu. Gre za skupno razpravo o 36 poročilih o razrešnicah za eh, proračun za leto 2008. Poročilo gospoda Liberackega, to je oddelek 3 proračuna. Potem imamo poročilo gospe Ajale Sender za Evropski razvojni sklad. Potem je naslednje poročilo Bart Stesa, splošni proračun EU, Evropski parlament. Naslednje poročilo gospod Černecki, splošni proračun EU, svet. S, eh, sodišče, Računsko sodišče, ekonomsko-socialni odbor, odbor regiji, Evropski varoš človekovih pravic, Evropski nadzornik za varstvo podatkov. V tem imamo 36 eh, eh, poročil, ki jih je pripravila Veronik Matjo. Ne bom vam bral naslovov teh eh, poročil, saj imate vse navedene v dnevnem redu. 26 je. Eh, poročil, ki jih je pripravila kolega Veronik Matju. Sedaj odpiram razpravo. Najprej bomo dali besedo poročevalcem. Gospod Gajal bo prvi govornik. Eh, point of order. Postopkovno vprašanje. Gospod predsednik, ogotavljam, da so, eh, računsko sodišče ni zastopano, eh, vendar pa potrebujemo njihovo razlago ali so povedali, zakaj jih ni. Ravno tako tu ni. Eh,